ustvarjati rast in na vse to moramo misliti, ko sprijemamo pobude za prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vložen je bil predlog resolucije odbora za ekonomske zadeve in monetarne zadeve z številka, ki jo boste našli pod. Uh, ustrezno številko dokumenta. V skladu z dnevnim redom prehajamo na skupno razpravo o politiki prejemkov. Gre za dve poročili. Najprej poročilo gospe McCarthy, kapitalske zahteve za trgovalno knjigo in dodatna listinja ter nadzorniški pregled politik prejemkov. Ter poročilo Elka Drava, prejemki direktorjev javnih eh, družb in politik politiki prijemkov v sektorju finančnih storitev. Najprej dobita besedo poročevalca kot prva gospa McCarthy. Izvolite. Um, thank you. Um, firstly, I'd like to put on record my thanks. Najprej za zapisnik moje zahvala, da smo dobili, da smo prišli do sporazuma pri omejevanju bančnih bonusov in njihovega izplačevanja. Hvala tudi komisarju Barnjeju za nenehno podporo predlogom našega odpora in hvala tudi španskemu predsedstvu za njihovo zavezanost, da so v 12 ur se pogajali skupaj za mizo s 27 državami članicami. V predlogu, ki je pred nami, v celoti upoštevamo zahteve iz Bazla v zvezi s trgovalnimi knjigami in dodatnimi lesninjenimi tudi v skladu z dogovori na, v skupini G20. Spom Kulture slučevanja bonusov in pomankanje kapitala sta privedla do sedanje krize. In okrog 3,9 milijarde evrov državne pomoči je bilo potrebno za rešitev bank v Evropski uniji pri nas, pa kakšne 2,3 milijardi evrov. Vrčevalci in komitenti so izgubili veliko prihrankov. Banke pa so vseeno išle iz te krize z precejšnjimi dobički. Ta nova zakonodaja, zakonodaja obravnava prav te pomankljivosti v sedanjem sistemu in zahteva od bank, da imajo na voljo več kapitala, in da se torej okrepijo kapitalske zahteve za postavke iz trgovalne knjige. Kaj želimo zagotoviti? Politike prijemkov morajo biti predvsem namenjene zdravstvene namene in banke nam kar naprej govorijo, da so se naučile nekaj iz te krize. Ampak če je tako, zakaj sedanje poročilo naše banke? pravi, da so se bonusi celo povečali v zadnjem letu. In 10 milijard funtov je bilo izplačanih v obliki bonusov v zadnjem letu. In veliko je še vedno posojil majhnim in srednje velikim podjetjem, pa tudi gospodinstvom. Po drugi strani pa je vedno manj hipotekarnih kreditov, ki se jih eh, daje gospodinstvem. Proračunske omejitve so vedno večje, ampak ne moramo nadaljevati z bančno kulturo, kakršni smo ji bili priča, če želimo oživitev gospodarstva. Ta pravila za bonuse morajo začeti veljati že leta 2011 potrebujemo stroge ukrepe za in omejitve državne pomoči. Povečati je treba transparentnost, odgovornost, izboljšanje upravljanja in zagotoviti to, da bo bankir, ki je odgovoren za omejitve izplačevanja bonusov, da ne bo več imel dobička. Treba je upoštevati načela sprijeta na ravni G20 izplačevanje bonusov v gotovini, ne da bi upoštevali, kakšna je učinkovitost in uspeh poslovanja banke, to se ne more nadaljevati. Kot zakonodajni organ moramo obraniti interese davkoplačevalcev. Naši voljivci zahtevajo od nas, da uredimo tudi to področje. V zadnjih dveh letih, od leta 2008, banke niso uspele reformirati svojih struktur. Mi pa zdaj poskušamo opraviti to delo na mestu ni, zato da povečamo zaupanje komitentov. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Elka Duraj. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Hvala poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Saj smo, po mojem mnenju, pripravili dober svežen zakonodaje. Finančna kriza je pokazala, da je politika prijemkov temeljila na kratkoročni viziji. Posledice za gospodarstvo so bile jasno precej negativne, kar je razvidno iz bančne krize. Priporočila pa imajo samo omejen vpliv. Zdaj pa moramo določiti pravila za to, da zagotovimo trajnostno rast majhnih in srednje velikih podjetij. Politični dogovor o kapitalskih zahtevah, ki je bil podan strani kolegice Arlene McCarthy, se nanaša na strukturo in na izplačevanje bonusov v finančnem sektorju, pa tudi na omejena izplačila v gotovini. in na razporeditev izplačevanja bonusov preko nekaj let. Po našem mnenju pa to ni dovolj. Mislim, da si moramo pogledati širšo sliko. Treba je narediti pravila za korporativno upravljanje, ki bodo strožja. Po eni strani treba upoštevati zahteve finančnega sektorja, pa tudi podjetja v bančnem sektorju. Notranji, zonani nadzor, oba sta potrebna za politiko prejemkov. Podjetja morajo imeti odbor za prejemke, ki bo neodvisen in ta naj bo, ta naj bo odgovoren nadzornemu organu in delničarjem. In to naj bo vir ustreznih podatkov. Vsako podjetje naj ima tudi odbor za ocenjevanje tvegan na podlagi svežnjev za izplačevanje prijemkov. Vsi ti odbori morajo biti neodvisni od samega podjetja, saj so to nadzorniki. Zato morajo imeti določena pooblastila za to, da izvedejo ustrezne ukrepe. Tudi dogovori za upravljanje tveganja. Tudi te je treba ponovno preučiti in podjetja morajo imeti notranjo ustrezno ureditev. bonus ne sme biti nekaj, kar se jemlje samo po sebi, za samo po sebi umevno, ampak je to odvisno od vrste kriterijev, od vrste ukrepov, od kakovosti dela in treba je določiti prijemke, ki so najnižji in najvišji, pa še vedno v razumnih okvirih. Del prejemkov se lahko izplača tudi preko delnic, del bonusa pa mora biti tak, da se ga lahko dobi nazaj, če je to potrebno in to naj se veže na dveletno plačo. Če pride do prostovoljnega odhoda iz podjetja, se del bonusa oziroma del prijemka vrne. Vedno pa je treba upoštevati tudi rezultate in uspeh podjetja. Ne moramo omogočiti, da ljudje dobivajo milijon evrov bonusa, če svojega dela niso upravili zadovoljivo. Treba se držati vrste načel, za katere smo se že dogovorili. Tudi za javna podjetja si želimo, da bi imeli jasna pravila za to, da bi videli, katera podjetja, katere družbe se pravil držijo in katere ne. Gospod komisar, veselim se vaših predlogov v zvezi s temi korporativnimi predlogi. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo spet komisija, gospod eh, Barnier. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in eh, gospodje. Danes razpravljamo o še enem vidiku odziva na krizo oziroma o lekciji, ki smo se naučili iz krize. Po prognozi zdaj govorimo o praksi nadomestil prijemkov izplačil v bankah in zahtev po, kapital s, po kapitalu v bankah. Zahvaljujem se obema poročevalcema, gospodi McCarthy in eh, gospodu Edka Drau, ki sta resnično pokazali velik angažma za zagotavljanje bolj stabilnega gospodarstva ali trgov, ki se morajo ravnati po situaciji v realnem gospodarstvu in ne obratno. Eh, komisija se popolnoma strinja z eh, temi pogledi, tako da sem se že začel zauzemati za bolj odgovorno vodenje, dobro upravljanje v finančnih institucijah in tukaj se zahvaljujem parlamentu za podporo. Vaša ugotovitev, gospod Elkadravi, da potrebujemo obvezne pogoje pri politiki prijemkov. Tukaj sem vesel zaradi kompromisa, ki smo ga našli v treh institucijah, kar zadeva Eh, preverjanje direktive o lastnih sredstvih. Gre za dober kompromis, ki daje jasen signal bankam kot eh, tudi javni sektor. Tukaj gre za manjše zahteve, kar zadeva opremljanje z vlastnimi sredstvi v bankah in eh, tudi praks izplačevanja prijemkov. Tukaj smo sprejeli ustrezne popravke, ki predvsem zajemajo nepreveliko tveganje. Potem imamo nadaljne okrepe, ki temeljijo na tej krizi, naprimer zapleteni eh, postopki listinjanja Tukaj imamo svet za finančno stabilnost, ki je bil vzpostavljen leta 2009. In zadeve grejo še naprej. Tukaj so postavljene jasne omejitve, kar zadeva izpečevanje variabilnega dela prijemkov v investicijskih družbah in na bankah, ko gre za bonuse ki se izplačujejo v bankah, ki so dobile državno pomoč. Ti bonusi so se močno omejili. Predvideno je tudi, da ob neostreznem očinku lahko pride do vračanja bonusov. Od leta 2011 naj bi države začele izvajati te ukrepe. Pomembno je, da bodo tudi bonusi, ki še niso bili splačani leta 2010, ampak bi bili 2011, spadajo pod to ureditev. Druge finančne družbe, investicijski skladi in zavarovalnice so prav tako vključene v ta režim ob upoštevanju posebnosti posameznih sektorjev. Še nekaj, kar zadeva upravljanje podjetij, korporativno upravljanje. Poročilo kadravja kaže tudi na potrebo izboljšanja upravljanja vseh podjetij. To je eden ključnih vidikov bolj stabilnega okvira eh, za eh, kreditne institucije in finančne institucije. Zauzemal sem se za to, da bi bolj povdarjali vlogo rasti in to je korak v pravo smer. Zdaj preverjamo eh, vlogo revizij vsi, ki nosijo neko odgovornost ali imajo določene pristojnosti, morajo biti prav tako vključeni v ta sistem. Problem naskrižja eh, interesov eh, v, pri tistih, ki sedijo v nadzornih eh, svetih, v nadzornih strukturah, Vse skupaj je treba prevetriti in eh, v tem smislu bomo vodili ustrezno razprav v naslednjih mesecih. Ukvarjali se bomo eh, z tem upravljanjem eh, ne samo z finančnega aspekta, tudi kar zadeva sestavo, vlogo ženske v tovrstnih telesih in potem še sistem lastnih sredstev. CFD2 smo že omenjali, gre za ustrezno opremljenost vlastnimi sredstvi, še manj naj bi upoštevali tudi tveganja, v katere se spuščajo banke. Zato potrebujemo ustrezna pravila, treba je zapolniti luknje, kar zadeva kapitalsko ustreznost eh, finančnih institucij lastna sredstva je treba bistveno zvišati za banke. Nekateri se bojijo, da bodo te reforme začele veljati šele 2011. Tega tveganja se zavedam. Države članice bodo. Države članice takrat ne, ne bodo mogle sprijeti ustreznih ukrepov in jih izvajati pred koncem leta 2010. Govoril sem tudi z predstavniki ZDA in seveda govorili za začetek veljavnosti novih pravil na mednarodni ravni smo dosegli ustrezen dogovor maja in sicer, da naj bi do konca 2011 začeli veljati ta nova pravila tudi na mednarodnih trgih. Mednarodna konkurenca v Evropi in v ZDA je tukaj zelo pomembna. Če sprejmemo takšne datume, potem smo lahko gotovi, da bodo vsi mednarodni partnerji, sploh ZDA, tudi svoje strani začeli izvajati eh, ta pravila po sprejemu eh, sprememb eh, pogajanja so bila zelo težavna in eh, še enkrat bi želel čestitati in se zahvaliti gospe Arlene McCarthy za njeno ustvarjalno no, pot pri delo zelo. Rad sem sodeloval z vami tudi na tako zelo inteligenten način. Hvala lepa, gospod Kristensen iz odbora za zaposlovanje za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodarske spodbude, ki so jih spostavili bonusi za upravljalce z portfelji, za menedžerje, so močno prispevali k finančni krizi, v kateri smo se znašli. Rezultate poznamo, zato je tudi prav, da se ta direktiva spremeni. Zahvalil bi se obema poročevalcama za nov dogovor, ki je bil ki je bil sprejet. Govorili smo o celotni politiki eh, prijemkov, zato se veselimo dogovor, ki je bil sklenjen. Zdaj smo prišli do večje odprtosti in transparentnosti za vse zaposlene v bankah, eh, tudi za državne organe v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Smo mm, pripravili mnenje eh, glede delniških opcij, ki imajo največje spodbude za nepotrebna tveganja. Tudi sam finančni sektor je odkril ta tveganja in te težave, zato je treba prekiniti to prakso. Hvala lepa. Zdaj pa govornik je v imenu politični skupin za Evropsko ljudsko stranko Otmar Karas. Gospod in gospodje, saj ta svet ni tukaj in svet, politični signal tega režima ni nekaj, s čimer se ukvarjali. Evropski parlament je na strani jasnih eh, evropskih pravil, eh, smo na strani omejitev in tudi ustreznih pravil pri izplačilih, na strani jamstev, na strani omejitev bonusov za menedžerje bank, eh, ki so jim moji pomagali z družbenim kapitalom uveljavili smo se z delitvijo v časovni razporeditvi in veseli nas, da bo drugi del bančna knjiga in trgovinska knjiga nekaj, kar bomo izvajali na globalni ravni. Gospod in gospodje, pomembno je, da smo bančno knjigo in trgovinsko knjigo prilagodili. Zahteve so se povečali, vključevanje tveganja za eh, nadaljno listrinjenje je prilagojeno. In vključili smo tudi stresni test, treba je vzpostaviti pufrske, kapitalske pufre za slave čase. Pomembno je, da se pripravimo na to vrstne zadeve, da smo profilaktične ukrepe zaustrili potrebujemo tudi eh, ustrezno insolvenčno pravo v Evropi. Prosim, da zaključite pravi predsedujoča, tako da bomo nadaljevali v pravi smeri. Hvala lepa za socialiste in demokrate. Gospod Ludvingson za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sistemi nadomestil, izplačil, izplačila bonusov. Vse to bi pripeljalo v zadnjem času do velikih besed, sprejetih pa je bilo le malo konkretnih eh, ukrepov. Zdaj imamo tudi jasna pravila, ki jih je mogoče tudi praktično izvajati. Brez eh, takšnih eh, pravil bi se ponovno dvignila raven tveganja. Z temi ukrepi pa lahko zmanjšamo nepotrebna tveganja. Finančne institucije bi morali že zdavnaj odpraviti negativne vidike izplačil bonusov, ker se to ni zgodilo, nam ostajajo samo še zakonodajni ukrepi, ker že drugače bo za nespremljenim stanjem prišlo do velikih tveganj in stroški so že zelo visoki in Zadeve je treba odpraviti. Pomembno je, da bo direktiva tudi ustrezno izvajana v državah članicah, da bodo ta pravila tudi dejansko izvajanja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala vam za politično skupino Alde Sharon Bowles. Hvala lepa, komisar reforma kapitala oziroma lastnih sredstev je najpomembnejša sprememba. To je enako pomembno kot eh, nova finančna struktura, tudi kapitalizacija trgovinske knjige, kjer je bilo trgovanje z špekulacijami skoraj za ston, zato je treba povečati ustrezne zahteve in s tem se tudi neposredno lotevamo zadev, ki so pripeljali do krize. Kar pa zadeva prijemke, ko sem prvič omenila, da bi lahko eh, plačevali bonuse na osnovi eh, dolgov. Takrat, ko sem to prvič izjavila, me ljudje niso podprli. Ampak zdaj je takšen nujni kapital že del večine ureditve ni bilo sprejeto določilo eh, glede izogibanja davkom, kar obžalujem, vendar smo sprejeli veliko dobrih zadev. Hvala lepa za zelene. Gospod Kafa, so dve minuti. Dobro večer, gospod komisar. Moja politična skupina se še posebej veseli sprejema te direktive, kjer gre za prejemke. To so verjetno najbolj ostra pravila v eh, svetu, saj naj bi še posebej omejili variabilni del izplačil. Tukaj imamo tudi možnost, eh, da do 70 odstotkov tega dela povečamo zato, da bi preprečili negativne učinke tvegan. To so pomembni ukrepi, ki se pojavljajo v konkretnih eh, ukrepih, eh, v konkretnih predlogih. Pogosto smo bili priča negativnega odnosa držav članic, imamo veliko razliko med eh, dobrimi pravili na eni strani in eh, po drugi strani položaja sveta oziroma stališča sveta in najmočnejših držav članic. Vedno znova so poskušali naše ukrepe izbrisati. Komisija je bila bolj na naši strani pri tem. To se mi zdi zelo eh, dobro. Veliko bitk smo izgubili, ko je šlo za konkretne številke, zato smo morali sprejeti bolj um, splošno formulacijo kot uravnoteženo in podobno. Upajmo, da bo komisija te splošne pojme pretvorila v konkretne številke, ki jih bodo morali izvesti države članice. Gospod Barnier, prošel bi vas, kako nameravate izvajati pritisk na bodoč organ za nadzor bank, da ne bomo prišli v slabši položaj. Neupredeljeni gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Očitno smo se vendarle nekaj naučili iz krize. Ne odgovorno gospodarjenje ne moremo odlepo podpirati. 20 do 30 odstotkov bonusov je mogoče eh, izplačati za trajnostno vodenje podjetja. To mora biti znak za državljane. Državljani se morajo že veliko plačati. Ni razumljiva, zakaj bi morali eh, oni plačevati za izplačilo bonusov neodgovornim menedžerjem. Tukaj eh, gre. Če gre tukaj za preprečevanje selitve teh menedžerjev kam drugan potem je treba upoštevati, potem se treba zauzemati za sprejemanje mednarodnih okrepov. Odgovorni menedžerji bodo še vedno eh, imeli dobre dohodke, tudi če bodo delovali ustrezno. Treba je tudi sprejeti ustrezne. Eh, predpise, kar zadeva ustrezno upravljanje, korporativno upravljanje in prevzem tvegan. Tukaj gre za načelno spremenjanje bolj v smeri trajnosti, k gospodarnosti in eh, stran od pritiranih tvegan. Hvala lepa. Zdaj pa k govornikom, ki bodo govorili lastnem imenu. Kot prvi je gospod Nitra za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, mislim, da nam je uspelo doseči nekaj pomembnega. S tem, ko smo postavili osnove za politiko prijemkov, s tem eh, povdarjamo, da je bilo povečanje prijemkov, neupravičeno povečanje prijemkov, eden od faktorjev, ki so pripeljali do krize, v kateri smo se znašli. Okrepiti je treba vlogo nadzornih organov. Tukaj gre tako za zunanji nadzor kot notranji nadzor. Pričemer mora biti jasno, kdaj oziroma kako naj bi deloval odbor za prejemke kot so povedali že predgovorniki, bonusi bi morali zagotavljati oziroma biti nagrada za dolgoročni uspeh. Prav gotovo nam, prav tako smo se uspeli dogovoriti glede tega, da je politika prijemkov samo del razlogov, ki so pribejali do krize. Še posebej mi je všeč takšno opredeljevanje, kajti mnogi so želeli napisati, da če bi napisali, da je bilo to posledica ekscesivnega izplačevanja, potem bi bila to napaka. Hvala lepa, gospod Haklund, za eno minuto. Hvala lepa. Bil sem poročevalec v senci za kasnejšo poročilo in zato bi želel čestitati in se zahvaliti za dobro sodelovanje poročevalcev po doslej največji finančni krizi je vprašanje izplačil prijemkov v bančnih institucijah eh, v središču pozornosti. Ta tema je bila tudi hudo spolitizirana in šlo je tudi za populistične izjave. Dejstvo je, da je treba sprejeti ustrezno zakonodajo, ustrezna pravila, zato da bi spodbujali ustrezna izplačila, ustrezne prijemke, kajti politika prijemkov je bila. Eh, tudi eden od razlogov za predirana tveganja v preteklosti, ki so pripeljala do eh, kriza. Moram se izogniti tudi kriv, prenašanja krivde na tega ali onega. Mar se kdo je bil kriv za pretiran prevzem tvegan in eh, dolgov tudi države, vendar politiki ne bi smeli iti tako v podrobnosti kot eh, mi. Gospod Balc, za minuto in pol. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoč. Otmar Karas je že navedel ključne točke in posem se strinjam z njim. Mislim, da potrebujemo eh, kvantitativno in kvalitativno boljše zahteve, z, kar zadeva lasten kapital. To zahteva tudi, zahteva tudi bazelska pravila vendar pa ne smemo pretiravati, saj bi sicer lahko vse skupaj postalo kontraproduktivno. Finančna kriza je globalna kriza in tisto, kar se bomo iz nje naučili, se mora zgoditi na globalni ravni. Če bomo torej zaostrili kapitalske zahteve, je potrebno to narediti na mednarodni ravni, zato da bomo zagotovili enaka pravila za vse. In ravno to, kar so sprijeli ameriški kolegi, mi zbuja v zadnjem času določene dvome. Uh, ravno tako pa ne sme zaradi najrazličnejših načrtov priti do nedoslednosti. Najrazličnejša besedila in priloge morajo ostati usklajene, tudi kar zdeva same formulacije. Eh, vendar pa vse to tolmačenje bo naloga prihodnjega nadzornega organa. Ne smemo pa pozabiti, da tukaj ne gre za nek izoliran sistem. E, finančni sektor vpliva na realno gospodarstvo, vendar zaenkrat, če ne vemo natančno, kako potrebujemo skrbne presoje vplivov, preden kakokoli naprej spreminjamo pravni okvir. E, to, zato si vedno prizadevala tudi Evropska ljudska stranka. To, kar smo zdaj dosegli v dogovoru s svetom, mislim, da je edina pametna rešitev in eh, izredno se zahvaljujem Karasu in drugim, ki so veliko delali na tem poročilu. Najlepša hvala tudi vam. Zdaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. In gospa Angelili je prva, ki dobi besedo za eno minuto. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospod komisar, zahvaljujem se obima poročevalcema za odlično delo, ki sta ga opravila. Znižanje bonusov menedžerjem je pomemben signal, kajti prvič na globalni ravni omejujemo plače direktorjev bank in drugič, ker gre za svežen jasnih sporočil bonuse bo mogoče izplačati samo, ko bo banka dejansko že zaslužila dobiček in ne samo na, na podlagi napovedanih rezultatov. Upam, da bomo s temi novimi ukrepi eh, nehali spodbujati pretirano tveganje. Upam, da bomo doprinesli k večji preglednosti, kajti tudi Delničari bodo lahko sodelovali na skupščinah in bodo imeli pravico glasovati o plačah vodilnih. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Mikolašik za eno minuto. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice. pretirano visoke plače so vodile v pretirano tveganje. To je pomenilo slabe novice za varčevalce, za finančni sektor, za zaposlene in pravzaprav za celotno gospodarstvo. Ravno tako je to bil pomemben dejavnik za gospodarsko krizo. Zato pozdravljam to pobudo, da omejimo politiko plač v finančnem sektorju. Menedžeri, direktori, eh, pogosto delujejo na podlagi lastnega finančnega dobička, tveganje, ki ga sprejemajo, pa je pogosto v nasprotju z interesi delničarjev in pravzaprav celotnih eh, institucij. Še posebej, kadar so na koncu davkoplačevalci tisti, ki morajo nositi breme in morajo reševati propadle finančne institucije. Mislim, da je ključnega pomena visoka raven preglednosti na področju plač. Predvsem je potrebno okrepiti pooblastila delničarjev. Vaš čas se je iztekel, gospod Mikolaši. Gospod Mölcer dobi besedo za eno minuto. Gospod predsedujoča, v Avstriji imamo cel val zapiranja pošt, hkrati pa eh, velik porast plač vodilnih v tem podjetju. Eh, Eh, to vrstno početje ne naleti na razumevanje pri prebivalstvu. Ne bo enostavno eh, to prakso odpraviti, kaj ti eh, nemški zakon je, kot je znano, pri, prinesel samo več birokracije, ne pa spremembe strategij v podjetjih. Uh, novim uh, ureditvam nasprotujejo tudi uh, nove oblike zavarovanj. In če bomo na koncu ohranili tisto, kar je že obstajalo v preteklosti, bomo, bo seveda naš boj eh, za manj. Uh, Večkrat so vodilni odgovorni za podjetja, ki si konkurirajo in jasno je potrebno zagotoviti, da bo tukaj vladala transparentnost. Najlepša hvala. Zdaj pa se gospa McGuinness za eno minuto. Najlepša hvala predsedujoča, hvala poročevalcema in komisija. Gre za specialistično področje, vendar pa so vsi državljani v Evropi veseli, da parlament, svet in komisija eh, rešujejo vprašanje pretiranih plač. Eh, za te ekscese vemo samo zaradi katastrof, do katerih je prišlo in eh, trdim, da tudi če bi, eh, bi se dobički nadaljevali, je raven plač eh, povsem nespremljiva za javnost. Tukaj je ključna preglednost, če ljudje vedo, kaj se dogaja, je mogoče ukrepati. Ob Naprimer, ko gre za kmetovalce, objavljamo njihove dobičke oziroma njihova izplačila od najmanjšega do največjega. Uh, Eh, in edino smotrno je, da to zahtevamo tudi od eh, podjetij. Nisem pa prepričana, da se je način razmišljanja pri bančnikih raz, spremenil in bojim se, da bo, eh, če ne bo komisija dovolj močna, se vrnili na to, kar smo že poznali. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo spet dobi komisija. Gospod Parnje, imate dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo ste me uh, ganili, štiri ure sem že tukaj in še vedno ste me pripravljeni poslušati. Poskušal se bom odzvati na tisto, kar ste izpostavili v zvezi s to pomembno temo. Eh, zahvaljujem se eh, gospe McCarthy, gospodu Kadravju in vsem članom odbora Ekon za vse. Eh, izboljšave, ki so jih vnesli v besedilo, kajti prepričan sem, da je bilo takih izboljšav veliko. Vem, da moramo delati še naprej, da moramo govoriti o politiki plač v drugih eh, sektorjih, da moramo govoriti o izvedenih finančnih instrumentih in tako naprej. S tem se bomo začeli ukvarjati septembra. Kolegi komisarju pa je že sprejel dve, dva dokumenta o eh, plačilih, eh, kar zadeva investicijske sklade in kar zadeva zavarovalništvo. Eh, Eh, besedili, ki jo danes obravnavamo, sta dobri besedili in eh, tudi predlogi sprememb, ki so bili vloženi, so besedili bistveno izboljšali. Eh, predvsem, ko je šlo za preglednost plačnih politik, ko gre za omejitev bonusov, sploh ko gre za podjetja, ki so prijela državno pomoč. splošna načela morajo biti taka, da lahko veljajo za vse države, ki imajo različne sisteme uh, upravljanja. V Evropi smo si predvsem želeli doslednega pristopa, eh, tako da bodo države lahko enotno uveljavljale ta pravila. Ta pravila ne smejo puščati manevrskega prostora za interpretacije in mislim, da jasnega zakonodajnega besedila ni mogoče interpretirati tako, da bi kakorkoli ogrožal našo konkurenčnost. E, če bo Evropa prva celina, ki bo spostavila to vrsten inteligenten sistem nadzora, bo to za nas konkurenčna prednost. Kar pa zadeva delovanje novih organov, moramo te organe najprej spostaviti. E, to je tisto, o čemer trenutno razpravljamo s svetom. Ti novi organi morajo dobiti e, dejanska pooblastila za koordinacijo in zagotoviti morajo dosledno izvajanje novih pravil ter imeti tudi možnost sprejemati odločitve, ki neposredno vplivajo na institucije. Sploh, kadar prihaja do neustreznega izvajanja evropske zakonodaje in tudi, ko gre za uh, plačne politike. Uh, Eh, lahko ste torej prepričani, da bo komisija v prihodnje zelo pozorna na to, kar zadeva izvajanje novih pravil. Bo, ta bodo veljala za vse banke, za vsa investicijska podjetja. Torej, eh, ta pravila je mogoče uporabljati za različne kreditne institucije v skladu z njihovo velikostjo in z kompleksnostjo njihovega poslovanja. Uh, Eh, zahtev, torej tretja direktiva o kapitalskih zahtevah bo spremenila dosedanje politike, ki so prispevale k prevelikemu tveganju bank, eh, kar je prispevalo v gospodarski krizi, ki smo jo danes priča. Gospod Karas, najlepša hvala za vašo podporo. Hvala za vse, kar smo se uspeli dogovoriti, tudi skupaj z ZDA, tudi kar zadeva nesolventnost. O tem bomo še govorili in tukaj gre za dolgoročne projekte. Gospod Kristensen, govorili ste o preglednosti, to je seveda zelo pomembna točka. In eh, to je tudi tista točka, kjer je parlament eh, najbolj izboljšal besedilo, ki ga je predložila komisija. Gospod pa uh, Bahte in tudi gospa Bolsta govorili o uh, kapitalu. To je seveda pomembna tema. Dobri, dobri nadzorni mehanizmi, tako na notranji kot na zunanji ravni, pa so tudi zelo pomembni. Govora je bilo o direktivi o kapitalskih zahtevah 4. Eh, to je razprava, ki jo vodimo z bankami, potrebno pa je preučiti uh, in uh, pridobiti tudi presojo vplivov, zato da bomo imeli pravo podlago za sprejemanje ukrepov. Tu gre za eh, celo vrsto ukrepov v zvezi eh, z plačnimi politikami, kapitalskimi zahtevami, solventnostjo in tako naprej. Eh, Vse to bo potrebno upoštevati, hkrati pa je potrebno se ozreti tudi proti ZDA, videti, kaj počnejo tam. In uh, imamo pravzaprav iste cilje, ki smo jih določili v okviru skupine G20 in zanimivo bo videti, kako bomo te cilje dosegli. Najlepša hvala. Gospa McCarthy ponovno. Najlepša hvala. Strinjam se z gospod Magines, da se miselnost ni spremenila. Uh, Eh, v prejšnjih tednih so nekatere institucije skušale iztiriti ta predlog, o katerem bomo jutri glasovali. Pomembno je, da imajo nacionalni regulatori dovolj moči, da uveljavljajo ta pravila. Zato moramo jutri dati jasen signal in povedati javnosti, da nameravamo izvesti reforme in transformirati eh, to Eh, kulturo bonusov. Mislim, da je to začetek procesa, ne konec, zato pozivam kolege, da eh, jasno podajo svoj glas jutri na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Elkadravi, ki ima tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, kratek bom. Vsi se strinjamo, da potrebujemo pravila, kar zadeva prejemke in če si ogledamo priporočila, ki jih je vložila komisija v zvezi s plačno politiko pred kakšnim letom, morajo ta priporočila v kar največji meri postati zavezujoča. Seveda se zavedam, da se ne zauzimamo vsi za enake korake, da nismo vsi enako ambiciozni, vendar pa se moramo strinjati eh, glede tega, da to, o čemer danes razpravljamo in kar bomo, upam, sprejeli jutri, predstavlja samo prvi korak v pravo smer. Nikakor pa to ne more biti zadnji korak. Veliko dela bo potrebno še opraviti. Potrebno je okrepiti zunanji nadzor nad plačnimi politikami. Eh, potrebno je jasno opredeliti vlogo komisij za prejemke ter eh, opredeliti tudi odnos z tveganjem in upravljanjem tveganja. Torej, gospod komisar, zelo me veseli, da se zauzemate za to, da bi imeli svežen pravil za gospodarsko upravljanje družb. Uh, Eh, za vsa podjetja in me selime, da boste v komisiji o tem govorili v prihodnjih mesecih. To bo zelo jasen signal našim državljanom. To zadevo jemljemo resno. In želimo si vzpostaviti jasna pravila igre, ki bodo v pridi državljanom in gospodarstvu. Hvala. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo ob 12.00 jutri. Najlepša hvala vsem kolegom in kolegicam, najlepša hvala vam, gospod komisar. Sedaj pa prehajamo na čas za vprašanja komisiji.